milijard eh, evrov letno. In eh, danes imamo več eh, ljudi, ki dela na ustvarjalnem področju kot v avtomobilskem sektorju. In direktiva o sorodnih pravicah in o avtorskih pravicah uvaja uravnotežen okvir eh, spoštuje eh, ustvarjalce in eh, novinarje in uvaja pravno varnost, ki je doslej še nismo imeli. Omogoča dostop vseh do znanja s tem, da mm, ščiti tudi ustvarjanje. In treba se je, treba je ubraniti umetniško ustvarjalnost in to lahko dosežemo s to direktivo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 Naj spregovorim o državljanih Evrope. Državljani Evrope, če ne želite izgubiti še preostalih eh, pravic in svoboščin, eh, potem prisilite svoje vlade, da vas bodo povedle iz Evropske unije. Poglejmo si Brexit. Zapustimo eh, to birokratsko grozoto, ki se ji reče Evropska unija in ustvarimo pravo unijo evropskih narodov. Inovativno unijo narodov. Kaj vam preprečuje, da bi glasovali proti tistim, ki želijo glasovati za? Dobro, želite uh, sprejeti modri karton gospoda Strojevskega? Sprejmete vprašanje.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 Eh, istočasno pa podpirate eh, stranko, ki želi, eh, da bi Poljska zapustila Evropsko unijo. Ali ste za to? Še en modri karton. Gospod Kavada, bom zelo kratek. Moj kolega je zelo prepričljiv glede tega, da je treba zapustiti Evropsko unijo. Zakaj pa on tako ustraja, da je še vedno tu in še vedno tu sedi, če mu je tako grozno tu v Evropski uniji? Prižgite mikrofon, prosim, preden spregovorite. Mikrofon, mikrofon, vključite mikrofon. Ja, sem bom prihajal v ta parlament, morda že en mesec nisem glasoval. Ampak ja, sem za to, da Poljska zapusti Evropsko unijo. Prav tako sem tudi za to, da druge države zapustijo Evropsko unijo in da ustvarijo novo Evropsko unijo in ne eh, to, to birokratsko grozoto. Ne razumem eh, vašega vprašanja. Glasoval sem eh, za in vse delam na polskem, da bi prišlo do tega rezultata. In tudi v tem parlamentu, če se Evropska unija ne bo spremenila, bomo morali zapustiti Evropsko unijo. Ampak kar se dogaja tu z zakonodajo, ki je tu sprejeta, tudi s to direktivo, vse to kaže samo na to, da ne bom spremenil svojega mnenja. Moramo zapustiti Evropsko unijo in jo ponovno postaviti, kajti sedanja Evropska unija je eh, obupna. No, odgovorili ste na eno vprašanje, eh, čeprav sta bili vprašanji dve, ampak nimamo več časa. Dajem besedo gospodu Saliniju. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil Akslu Foso za odlično delo, ki ga je opravil. Po mojem mnenju je to ena najpomembnejših bitk celotnega sklica Evropskega parlamenta, kajti Evropa in ustvarjalnost. Evropa je ustvarjalnost in umetnost in zato je to bitka, ki ščiti Evropo, ki jo evropejci ljubijo. In uh, tukaj gre prav za to. Torej, kolegi, ki so proti tej direktivi, uh, naj se vprašajo o sledečem. Uh, platforme eh, imajo dobičke v višini milijard eh, za, oglaše, za oglase, ampak ali ne bi bilo dobro, da bi te platforme plačale tistim, ki jim omogočajo te dobičke? ali je eh, kdo proti eh, oglasom na Google. Če bi jih prepovedali, potem bi bilo vse v redu. In draga kolegica Reda, vi ste govorili o mladih. Med temi mladi so tudi tisti, ki se jim plačujajo 3 evre eh, za novinarstvo, za odlično novinarstvo. In uh, zakaj? Zato, ker platforme ne plačujajo avtorjem. Torej, če se želite boriti za te mlade, potem se borite za avtorske pravice. Gospod Gramatikasis, eh, eno minuto imate. Hvala lepa za besedo. Boj za intelektualno lasnino se je začel kot eh, tehnična razprava, na koncu pa uh, uh, se tu borimo za dušo Evrope, za kulturo, za vrednote in tako dalje. Namen te direktive je, da omogoči avtorjem, da preživijo v digitalni dobi. Uh, Direktiva je pomembna tudi zato, ker kaže na pogum Evropske unije, ki uh, se je pripravljena zoprstaviti tem velikim multinacionalkam in zaščititi svoje državljane. Uh, Eh, zelo me čudi, da nekateri kolegi tega ne razumejo. Po vseh pogajanjih, po dveh in pol letih pogajanj, po treh različnih odborih, po petih glasovanjih eh, na plenarnem zasedanju imamo sedaj na mizi najboljši možen rezultat. In uh, veliko pove že to, da direktivo podpirajo eh, vsi eh, glavni zastopniki eh, umetnikov in ustvarjalcev. In kot poročevalec bi pozval vse kolege, ki ste za uh, odprt internet, za pošten internet, za svoboden internet, da podprejo rezultat teh trialogov. To je dobro za uh, prihodnost Evrope, to je dobro za eh, našo prihodnost. Gospod Čulik, hvala. Sedanja direktiva o avtorskih pravicah, ki eh, jo ta predlog spreminja, je bolj eh, odprta. Nov predlog to omejuje s členi 11 in 13. Poglejte si samo Wikipedijo. Vse bo sedaj podvrženo tej direktivi in to pomeni, da bodo tudi zelo eh, kratki odlomki vključeni in ne razumemo, kaj to pomeni, kakšna je definicija teh eh, kratkih eh, odlomkov in tudi platforme družbenih medijev bodo morale sedaj odgovarjati za platforme, vsebine, ki so objavljene na njih. To pomeni, eh, da bi nek eh, ne vem, lastnik eh, parkirišča bil odgovoren za ukradene avtomobile. Zelo me preseneča, da komisija tu ignorira javno mnenje. Podpiram amadma, da se črta člena 11 in 13. Hvala. Gospod Bogovič, eno minuto. Spoštovani tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu imamo tudi pravico do zaščite avtorske pravice. kulturne vsebine in neodvisno novinarstvo sta pomembna gradnika sodobne družbe. v debati pri tej direktivi so nekateri poskušali dokazati da se ti dve pravici izključujeta a to ne drži med njima je treba najti kompromis ki ga po večletnem delu upoštevajoč številna opozorila uspešno zaključil poročevalec axel voss. v njem smo se osredotočili samo na tiste največje platforme ki dejansko ustvarjajo velike dobičke iz oglašanja eh, avtorskih vsebin na spletu in si tega ne želijo deliti z avtorji. če želimo preživetje neodvisnega novinarstva neodvisnih glasbenih filmskih del če želimo ohranitev kakovosti potem moramo narediti korak naprej ta direktiva ne bo rešila vseh problemov prevlade ameriških tehnoloških velikanov na svetovnem spletu je pa vsaj začetek. postavil se bom na stran kreativnosti ustvarjalnosti in podprl ta dokument saj gre za pravičnost na internetu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nihče ne posega v svobodo na internetu, ampak internet ne more biti nek eh, prostor, kjer vlada brez vladje. Sicer ne bomo imeli ustvarjanja, ne moremo imeti ustvarjalnosti, če eh, ta ni plačana, če ni plačana pravično. Eh, to sedaj moramo uravnotežiti to verigo vrednot, moramo uh, dati eh, plačilo ustvarjalcem, moramo uravnotežiti te odnose, ne moremo uh, se. Uh, Ne moremo braniti samo eno uh, porazdelitev sreče, samo na eni strani. Um, ampak tu. Uh, vidimo, da ta direktiva eh, je na eh, ravni pričakovanj za 21. stoletje in eh, pravično plačilo, svoboda govora, svoboda ustvarjanja je jedro te direktive. Hvala lepa, gospod Blanko Lopez. Dva modra kartona sta za vas. Boste sprejeli vprašanje? Dobro, gospod eh, Rubik in gospod, gospa Matajas, prosimo, da postavite vprašanje v 30 sekundah. Hvala lepa. Rad bi vprašal sledeče. Torej, nekomercialni uporabniki, ali bodo oproščeni jamstva, če eh, bodo nekaj nalagali, to me zanima. Matajas. Dobrigada, predsednik. Jaz želim vprašati kolega. Hvala lepa, predsedujoča. Ali ne moremo govoriti o pravičnem plačilu In kolega ni omenil Eh, kje je v direktivi omenjeno to pravično plačilo. Eh, omenjena je samo eh, cenzura, nikjer pa v direktivi ne najdem te pravične, tega pravičnega plačila. Tu gre za to, da se uravnoteži to vrednostno verigo. To pomeni, da se plača vrednost ustvarjanja, ne da se izkorišča ustvarjalce. In tu eh, ne želimo, da samo nekateri služijo, služijo na hrbtu vseh eh, in da eh, to onemogoča ustvarjalcem naših držav živeti dostojanstveno. Gospod Blanko Lopez, ne vem, če ste odgovorili na vprašanje gospoda Rubiga. Gospod Rubik je že postavil vprašanje. Gospod Rubik je že postavil vprašanje. Lahko odgovorite na vprašanje. Morda gospod Rubik postavite še enkrat vprašanje. Blanko Lopez. Gospoda Blanka Lopeza sem hotel vprašati sledeče. Ali je res, da, neko, da so nekomercionalni uporabniki eh, izuzeti iz jamstva? In ali je sedaj tako, da e, e, se ne more več tožiti zaradi kršitve avtorskih pravic, ampak je v prihodne tako, da so e, platforme tiste, ki nosijo odgovornost? No. no, no creo que eso sea así. Ne, ne, ne strinjam se z vami. Dobro, nadaljujemo z gospodom Fisasom Ajelo. Eno minuto. Considero que se ha acordado un texto. Tu gre za uravnoteženo besedilo, ki upošteva interesov vseh. Izjema je samo eh, šport in eh, škoda je, da nismo eh, vključili športnih eh, dogodkov, eh, glede na to, da smo to z veliko večino sprejeli na plenarnem zasedanju lani. Države članice lahko vključili zaščitijo športne dogodke in eh, komisija lahko eh, sprejme eh, pogoje za to, ampak komisija se je vseeno odločila, da bo to urejala na drugačen način. In sedaj imajo organizatorji športnih dogodkov drugačen režim in sam bom glasoval za to besedilo, kaj ti ščiti ustvarjalce v Evropi. Hvala lepa. Današnja razprava je eh, pomagala, da živimo strastno, pa parlamentarno življenje. V tej dvorani se danes na vsak način ni nihče dolgo časil, kajti avtorske pravice niso več prelagojene času. Spletni giganti dobivajo dobičke, številni ustvarjalci pa so tisti, eh, ki eh, ne zaslužejo veliko. In to so tisti, ki ne pišajo velikih uspešnic. In zaradi tega moramo eh, zanje najti ustrežne rešitve, kajte njihovo življenje je vedno bolj prekerno. Interneta ne smemo uničiti, avtorske pravice moramo prilagoditi eh, digitalni dobi. Sem proti temu, da eh, digitalni koncerni eh, ropajo pravice ustvarjalcev. Koncept obsežnega jamstva oziroma odgovornosti platform vodi v filtre in to pomeni cenzuro na internetu pri meni je šlo veččas, oziroma meni je šlo veččas za to, da bi zaščitili ustvarjalce. Ti bi morali dobiti pravico do eh, primernega in poštenega nadomestila in zato sem razočarana eh, nad rezultatom, eh, ki ni dober v primerjavi s tem, kar smo dosegli v odboru. Catch the eye, gospa Šojdro. Děkuji za udělení slova, dámy a pánové. Hvala lepa, gospe in gospodje. Najprej bi se zahvalila gospodu Akselu Fosu, poročevalcu, za uh, njegovo zelo natančno delo in tudi za njegov pogum. Morali smo se soočati z zelo dobro organizirano kampanjo. Glasovala bom za, kompromis je dober, eh, je je dober glede na eh, potrebe enih in drugih eh, in eh, nekomercialne platforme, kot so Wikipedia in tako dalje, so prav tako sprejete. Člen 13 je najbolj čustveno vprašanje in pro, gibanja proti cenzuri se upirajo temu členu 13, eh, ampak ne ponujajo pa nobene druge rešitve. Ampak kako lahko na drug način eh, zaščitimo eh, avtorje, kajti sicer se jim ukrade vse pravice in tu ne gre samo za njihove pravice, temveč tudi za naše pravice kot potrošniki. Gospa Konečna je postavila vprašanje modrega kartončka. Gospa Konečna, izvolite. Gospa Šodrova, ali sprejmete vprašanje? Da. Hvala lepa. Kolegica bi rada vprašala sledeče. Ko je govorila o eh, kampanji proti nekateri predstavniki čeških eh, eh, založb, so dajali, da bodo glasovali proti. Kako si predstavljate to kampanjo? Tukaj gre za eh, izsiljevanje, za nič več in za nič manj. Ali uh, zato, ker, drug, ker so drugačnega mnenja, rada bi povedala sledeče. To, kar cenim na celotni razpravi, je odprtost in preglednost in konec koncev tudi demokracija. Sprejeli bomo demokratične odločitve. Če se pustite izsiljevati, je to vaša stvar. Jaz se ne pustim izsiljevati. Kampanja je kampanja. Naša naloga je, da pretehtamo argumente in najdemo pravično rešitev za avtorje in producente. Ne bomo se eh, pustili izsiljevati. Argumentirajmo in potem glasujmo. Sea proporcionada y justa. No potrebujemo uravnotežen predlog evropski parlament pa mora opraviti svoje delo in zaščititi osnovne pravice um, treba je spoštovati svobodo umetniškega ustvarjanja svobodo izražanja svobodo literarnega ustvarjanja uh, To je zapisano v ustavi Španije in pa v listini o temeljih svoboščinah. Treba je zaščititi najbolj ranljive dele družbe. Tukaj so to ustvarjavci in novinarji. Um, treba se boriti proti tehnološkim velikanom, ki izkoriščajo naše uh, Eh, podatke, ki organizirajo kampanje trolov, ki širijo dezinformacije in ki želijo vplivati na naše sprejemanje odločitev. Dobra novica je, da bo po tej direktivi še naprej ostajal internet in tudi svoboda izražanja, ampak na internetu bomo potem bolje zaščiteni. Hvala. Pinto. Hvala lepa, uh, gospod Marinjo Pinto. senhora presidente senhores caros colegas eu compreendo a posição dos gafa do. hvala lepa razumem da so facebook google eh, amazon proti osnutku direktive kajti na ta način se seveda ogrožajo njihovi dobički ki so jih leta kopičili v evropi kajti dosedaj so nudili um, zaston uh, eh, dela evropskih ustvarjalcev. Razumem, da je gospa uh, Reda um, proti, kajti ona um, je za piratstvo. In za to se tudi njena stranka imenuje, piratska stranka, to je stranka, ki je proti avtorskim pravicam. In razumem, da so nekateri proti tej direktivi iz očitnih razlogov ker so proti Evropski uniji, so skrajni desničari. Ne razumem pa, zakaj eh, glasujajo proti tisti, ki pravijo, da želijo zaščititi evropsko kulturo. Gospod eh, Vemento Lopes. Obrigado, senhora presidente. Assistimos a um arrufo de gigantes que nada tem que ver com a salvaguarda dos interesses. Hvala lepa. To je boj gigantov in to ni povezano z interesi velikih ali majhnih. Tukaj gre za zaščito um, del, ne da bi avtori prejeli delo. Uh, to, obstaja, um, uh, to pomeni, da ustvarjalci uh, živijo prekerno. In to pomeni, da se uh, širi ta monopolizacija in koncentracija v digitalnem svetu. Mi smo vnesli predloge sprememb, s katerimi bi novinarjem, tesko ustvarjalcem dali možnost, da lahko živijo od svojega dela. To je pomembno za evropsko kulturo in pa za svobodo tiska. Seveda je pomembno, da lahko vsebine prosto krožijo brez filtrov, to da velikani imajo velikanske dobičke in sicer na stroške ustvarjalcev. Hvala lepa, gospa Ferkunen arvoisa puhemies tämä tekijänoikeusdirektiivi ei varmasti. Hvala lepa. Ta direktiva o avtorskih pravicah ni popolna, ampak je rezultat eh, let eh, pogajanj in um, kompromisov. Zahvaljujem se Akslu Foxu za opravljeno delo um, bil je sredi številnih konfliktov. Pomembno je, da um, zagotovimo nadomestilo za ustvarjavce. Eh, gospa, eh, morda bi lahko ponovno začeli sa svojim prispevkom, kajti imeli smo težave sa tolmačenjem. Gospa predsedujoča. Ta direktiva o avtorskih pravicah gotovo ni popolna, kajti eh, zakonodaja pogosto ni popolna. To, da za nami je pet let pogajanj in rada bi pozdravila kompromis in bi se rada za, mm, zahvalila poročevalcu Akslu Foxu in pa vsem, ki ste pri tem sodelovali. Zagotoviti moramo avtorske pravice. Tudi v naši digitalni eri. To je dobro načelo. V digitalnem svetu je tudi to pomembno. Direktiva o avtorskih pravicah ne krši svobode izražanja, ne vnaša blokiranja in filtrov. Ta direktiva pomeni, da morajo platforme, ki se osredotočajo na komercialno eh, spodbujanje avtorskih eh, pravic oziroma ki, eh, ki komercialno tržijo dela, ki imajo avtorske pravice, bodo sedaj morale prevzeti odgovornost. Uvedli bomo licence in to je dobro. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Hvala lepa, gospa predsedojoča dva razloga, zakaj te direktive ne bi smeli podpreti. Prvič, zagonska podjetja niso izuzeta in po treh letih eh, bodo eh, prisiljena, da pravzamajo filtre, ki veljajo za velike. To je ulični poslovni model za velika ameriška podjetja in to gotovo ni to, kar bi si mi želeli. Direktiva je bila predvidena pravzaprav eh, za to, da bi zagotovili primirna nadomestila za avtorje in umestnike, umetnike, ampak eh, direktiva tega ne prenaša. Kajti eh, te pravice so popolnoma razvodenile v uvodnih navedbah in to ni to, kar smo si želeli. Mi smo si želeli močne pravice za ustvarjalce in teh pravic tukaj ne zagotavljamo, kajti samo tisti, ki delajo za založbe, so zaščiteni, vsi drugi, ki svobodno delajo, te zaščite ne bodo uživali in to ni prav. Eh, tako in sedaj gospa uh, Silvija Kosta, zadnja v postopku CHDI. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedajoča. E, mi, evropejci, bi morali biti ambiciozni za to direktivo. Sveto bi morali razložiti, da avtori v digitalnem e, svetu potrebujajo pravice, da ne smemo dovoliti, e, da jih izkoriščamo. Treba je vlagati v kompetence. Doživeli smo kampanjo ustrahovanja in pa širjenja lažnih novic. Mi želim, torej nekateri želijo zaščititi eh, pravice eh, spletnih gigantov, eh, ki uporabljajo oglase in kopičijo svoje dobičke, ampak ničesar ne plačujajo ustvarjalcem. Mi se borimo za civilnost in pa za pravice. Gospa predsedojoča prekinja govornico, tolmači prosijo, da upočasnite. Na voljo imate še 15 sekund. Sorry. E e Če želite uporabiti, ampak kot želite. E, ne morem vas eh, slišati. <laughs> Torej, na voljo imate še 15 sekund. Da, zavedam se tega, zavedam se, da sem prehitra. Torej, to je eh, bitka, Eh, za to, da bomo zaščitili kulturno raznolikost, intelektualno in ustvarjalno delo. Eh, treba eh, je zaščititi tudi kakovostno novinarstvo. Na ta način bi zaščitili tudi milijone delovnih mest, ki jih imamo na področju glasbe, filma, novinarstva in umetnosti. Širile so se lažne novice Ni res. Eh, mi smo uvedli obvezne izjeme, ki veljajo za celo Evropo in sicer za tiste, ki eh, ne zasledujejo cilja dobička, vključno za Wikipedijo. Hvala lepa. Gospod Fri, prišlo je do zmede, kajti niste na mojem seznamu. Dam vam eh, besedo. In gospa Vod, bojim se, da je toliko drugih, ne vem, če boste prišli na vrsto. Naj preverim uh, tukaj uh, pri uh, odgovorni službi, ali imamo še čas. Gospod Farija, hvala lepa. Zakaj ta direktiva? ne zato, ker imajo ljudje težave pri ogledu kulturnih vsebin. Problem je ta, da tisti, ki ustvarjajo te vsebine, niso pošteno plačani. Dostopamo do vsebin brez kakršnega koli nadzora. Imamo zakone, ki ščitijo avtorske eh, pravice. Pri novinarstvu je enako naprimer besedila, slike, glasba se koristijo in pri tem moramo imeti v mislih tudi na ustvarjalce. Avtori morajo dobiti pravico, da prejmejo nadomestila za svoja dela. In eh, digitalni prostor ne more biti prostor brez pravic. Žal je bilo tako, da so ljudi v tej zadevi eh, manipulirali. Eh, gospa eh, predsedojoča, gospa eh, komisarka, gospa Grapini. Iz današnje razprave jasno izhaja, da moramo internet urediti. Imamo razhajajoča se mnenja celo znotraj ene politične skupine. Mi si želimo eh, to, da bi zajamčili svobodo izražanja, ampak hkrati bi želeli zaščititi avtorje in jim zagotoviti nadomestila. Potrebujemo digitalni trg, to, da potrebujemo tudi kreativno industrijo. Brez kulture ne gre. In ljudje, ki delajo na področju kulture, potrebujajo svojo plačo. Seveda, 11, 13, 14 člen niso perfektni, problematični so, ampak o tem smo veliko razpravljali. O tem bi morali glasovati, zato da bomo naredili korak naprej. In zato, da bomo te direktivo lahko še bolj izboljšali. To, da če ne bomo storili ničesar, če ne bomo delali korakov naprej, potem ne bomo storili nič za digitalni trg, za zaščito avtorskih pravic, za zaščito avtorjev in uh, pri tem uh, ne bomo ničesar dosegli. Zaradi tega bi predlagala, da bi glasovali o teh členih. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, besedo dam tudi vam. Izvolite. Hvala lepa. Že tretjič se, o, gospod Kapota, že tretjič se oglašam o tej direktivi. Najprej sem se eh, izrazil za, uh, to, za ta predlog, zato da bi dosegli bolje, uh, boljše ravnotežje in to je bilo sedaj doseženo. Ta direktiva je potrebna zato, da bi v digitalnem svetu avtori prejeli um, nadomestilo Evropski državljani so se oglašali o teh platformah. Platforme se borijo proti tej direktivi, zato da bi ohranile um, svoje pravice izpred 20 let, ko je bil internet drugačna stvar. To je virtualni svet brez meja. In menili so, da ta svet ne bo mogoče, tega sveta ne bo uh, mogoče nikoli omejiti. Mi ne uvajamo recenzure. Velja svoboda interneta. Samo spletne platforme bodo prevzele odgovornost za to, kar počnejo. Hvala lepa, gospa Aguilar Garcia. Hvala lepa, gospa predsedujoča ob zaključku te razprave bi želela povedati naslednje. Ta razprava je zelo sporna, ne zato, ker obstaja tukaj razhajanje stališč, to je dobro za razpravo. Nekaj drugega je tukaj čudno. Gre za potrebno zakonodajo. To zakonodajo potrebujemo za enotni digitalni, digitalni trg. Ampak šokira me, da ob dejstvu, um, da sedaj prihaja do velikega izkrivljanja trgov, sedaj toliko ljudi nasprotuje tej uh, regulaciji. Vsa regulacija ne pomeni prepoved. Gre samo za to, da želimo zastaviti določene norme zato da bodo vsi zaščiteni na digitalnem trgu, tako kot so na um, enotnem trgu. Zato mislim, da bi morali soglasno podpriti to direktivo. Gospa Ward. Govorim kot predstavnica laborista za kulturo v Evropski uniji. Sama sem delala v kreativnem sektorju in vedno sem se borila za majhne, srednje, velika podjetja, ki delajo v digitalnem svetu. To je največja reforma um, avtorskih pravic Evropske unije v 15 letih. Okrni, eh, okrnili bomo pravice eh, velikanskih eh, platform, tudi kar se tiče novic. Zagotovili bomo to, da bodo ustvarjalci plačani za svoje delo. S temi reformami bomo reševali krivice. preden, eh, eh, torej avtori so bili do sedaj premalo plačani. Eh, filmski ustvarjalci, glasbeni ustvarjalci in drugi umetniki bodo dobili pošteno plačo. S tem bomo tudi ustvar, spodbujali investicije v kreativni sektor. Rada bi se zahvalila tudi vsem organizacijam, za podporo. Hvala lepa, gospa Ward. Eh, sedaj vas moram prekiniti. Sedaj pa eh, dobi eh, besedo komisar Ansip. Thank you, honorable president. <clears throat> I would like to thank the honorable member. Hvala, zahvaljujem se spoštovanim poslancem Evropskega parlamenta za to razpravo. Številni ste danes govorili o filtrih, za nalaganje. Naj bom jasen, ti v tej direktivi niso omenjeni. Ampak vemo, da takšne filtre že uporabljajo velike platforme. Če boste zavrnili to direktivo, ne boste odstranili teh filtrov. Direktiva, eh, ravno nasprotno, uh, Direktiva bo dala državljanom možnost, da zahtevajo ponovno eh, nalaganje vsebin, ki so bile odstranjene. To predstavlja veliko izboljšavo v primerjavi s trenutno situacijo. Tukaj gre za eh, sporočilo Evrope ustvarjalcem. Sporočilo je, enostavno. Mar, vam, mar nam je za vas in zaščitili jih bomo, da boste lahko nadaljevali z eh, svojimi neprecenljivimi prispevki k naši kulturi. Evropske družbe so zgrajene na kulturi, to je srčika naših urednot in navdiha. In ne na zadnje so tisti, ki bodo najbolj bolje, um, ki bodo imeli največ koristi od te direktive ravno državljani, ki bodo imeli dostop do kakovostne umetnosti in pa kakovostnega novinarstva. Um, tukaj gre tudi za preizkus, ali se Evropska unija sposobna spoprijeti z kompleksnimi izzivi digitalne dobe. Vem, da tukaj obstajajo različna mnenja in različni pogledi in to je za tako pomembno razpravo nekaj popolnoma običajnega. Prisluhnili smo različnim mnenjem in vsa vaša mnenja spoštujemo. Vendar pa mislimo, da je besedilo, ki je bilo sprejeto v trialogih, uravnoteženo in da prispeva k našemu cilju posodobiti evropske, evropsko zakonodajo o avtorskih pravicah. Ta zakonodaja mora biti prilagojena tudi digitalni dobi. Hvala gospa predsedajoča, hvala gospod Vos in poročevalci v senci, hvala lepa poslanci za to razpravo. Much, hvala lepa gospod podpredsednik komisije Ansip vse skupaj lepo pozdravljam, prevzemam vodenje seje in predajam besedo spet poročevalcu Akslu Fosu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na podlagi številnih današnjih prispevkov je jasno, da smo izgubili bistvo izpred eh, oči ta predlog ne pomeni cenzure in ne pomeni omejevanja svobode izražanja. S to reformo bomo poskrbeli za pravno gotovost. Eh, želimo, da bi zaščitili eh, dela, za katera veljajo avtorske pravice in želimo zaščititi tudi državljane. Google, Facebook, YouTube. Eh, sedaj držijo vse vajeti v roki z lahkoto vplivajo na javno mnenje in kažejo na to, kako enostavno je instrumentalizirati državljane, predvsem mlajše državljane. Gre za to, da mora parlament in demokracija pokazati, da se lahko uveljavi napram eh, internetnim velikanom. Gre za vprašanje zaščite osnovne svoboščine, gre za pravico do intelektualne lastnine in ne nazadnje gre tudi za pravično plačilo za ustvarjavce. V naših rokah je, da rešimo evropsko kulturno dediščino. Te ne smemo prepustiti izkoriščanjem eh, tehnoloških velikanov v naših rokah je, da evropskim ustvarjalcem ponudimo zaščito, ki jo potrebujejo. Apeliram na vse, prosim, podprite današnji predlog za uravnoteženo reformo. Hvala lepa. Čenkuje bardzo panu poslovi spravozdavci. Hvala lepa, gospod Fos, s tem je razprava zaključena. Glasovali bomo danes. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Kozolina o Evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Najprej dajem besedo poročevalcu, gospodu Kozolinu. Si, Hvala lepa. Jutri bomo glasovali o tem predlogu in sprejeli bomo dobro besedilo za naslednji parlament. To je bilo, um, torej sodelovanje med inštitucijami je bilo dobro. Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad sta instrumenta za javne investicije v obdobju um, 2021-2027. Evropska komisija je predstavila proračun, tudi ta proračun je za nas v parlamentu nesprejemljiv. Kajti to ni luksus in to ni um, pršenje sredstev. S um, to politiko ustvarjamo delovna mesta, krepimo konkurenco, prispevamo k rasti, krepimo tudi trajnostni razvoj in izboljšujemo življenje državljanov v vseh regijah in vseh mestih Evropske unije. To je poglavitni instrument za boj proti ozemeljskim in socialnim neenakostim. Prizadeva si za to, da ne bi nihče ostal zadaj, pa naj bo to oseba, ozemlje, mesto ali ali neka oddaljena skupnost. Tako je bilo za Grčijo, za Portugalsko, za Irsko. Tako je bilo za Italijo po tem, ko smo doživeli um, naravne nesreče. Treba je zaščititi naša ozemlja in zaščititi je treba tudi našo izredno kulturno dediščino. Za nami je deset let vrčevanja in s tem vrčevanjem smo okrnili strateške investicije, ki so bistvenega pomena za naše regije. In v tem kontekstu je eh, regionalna politika zadobila še večji pomen. Države, eh, ki zaostajajo pri razvoju, eh, bi brez te politike razpolovile sredstva za to politiko. Imamo pet prioritet. Želimo si pametnejši razvoj, bolj vključujoč razvoj. Želimo si Evropo, ki je bolj zelena. Želimo si nižje emisije CO2. -ja. Želimo biti kos energetskemu prehodu. Želimo si bolj povezano Evropo. Rade bi izboljšali mobilnost oseb. Želimo si bolj socialno, bolj vključujočo Evropo, ki uresničuje tudi stebr socialnih eh, pravic. Želimo si nov pakt med Evropo in evropskimi državljani. Želimo si Evropo, ki bi bila bliže evropskim državljanom. Želimo spodbujati trajnostni razvoj. Želimo vključiti mesta in sicer preko lokalnih pobud. Torej, To je v srčici uh, novega predloga, uh, ko gre za uh, regionalni razvoj in pa kohezijsko politiko. Eh, najmanj 30 odstotkov eh, eh, bo namenjenih okoljskim vprašanjem. Uvedli smo tudi elemente prožnosti, zato da bi regijam omogočili, da bodo, se bodo bolj osredotočale na lokalni razvoj. Potem 10 odstotkov za velika mesta. Hkrati pa smo uvedli tudi veliko novost. 5 odstotkov, ki se bodo namenili majhnim skupnostim v odaljenih regijah, ali to v mislih imam zlasti gorske regije. Potem je možno financirati tudi programe, ki krepijo javno upravo. S tem smo dobili pomembne instrumente za to, da bi zagotovili tudi porožnost, da bi eh, financirali zadeve za evropskimi investicijskimi skladi. Mislim, da smo upravili dobro delo. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki ste prispevali k temu eh, pomembnemu besedilu. Sedaj je na, na nas. Potrebna je razprava, glasovati moramo. In uh, eh, jutri pred nami glasovanje. Vem, da so tu še odprta vprašanja, zlasti, ko gre za vprašanje okolja in to zadeva eh, prav konkretno eh, življenje eh, državljanov. Omogočimo naslednjemu parlamentu, da bo razpolagal za inovativnim instrumentom, sa katerim bomo lahko spodbujali rast. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu komisije dajem besedo komisarki Veri Jurovi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poslanci in poslanke, jutrišnje glasovanje bo mejnik eh, na področju pogajanja o deljenem upravljanju evropskih sredstev v letu 2020 ter um, o kohezijskem skladu. Eh, in Evropskem skladu za regionalni razvoj. Gre za socialno povezavo, gre za infrastrukturo, eh, gre za energetiko. V imenu Evropske komisije želim čestitati poročevalcu gospodu Kozolinu, pa tudi drugim poslancem Evropskega parlamenta v odborih regij in drugih odborih za učinkovitost in dobro kakovost eh, dela, ki so ga morali opraviti v kratkem času pravzaprav obžalujem dejstvo, da so majske volitve že tako blizu. Kljub velikim prizadevanjem eh, eh, nam čas ne bo dovolil, da bi se trialoge začeli še pred iztekom mandata sedanjega parlamenta. Ob eh, preučitvi od, poročila odbora regiji, Ehm, je komisija razumela potrebo potem, da se poglobljeno ukvarjamo za potrebami posamičnih regij in da poskrbimo za to, da nobene ne puščamo ob strani. Ampak kljub temu, da se strinjamo glede ciljev, se ne strinjamo vedno glede načina dosega ciljev. Naj se osredotočim na tematsko osredotočenost in na obseg podpore. Koncentracija virov na omejeno število prednostnih nalog oziroma na majhno število tematskih ciljev je ključni cilj, ki pomeni večjo učinkovitost naložb. Na ta način se izognemo temu, da bi bila sredstva preveč eh, razdrobljena. Zato smo poskrbeli za cilje tematske osredotočenosti. Kohezijska politika bi se morala približati našemu skupnemu cilju bolj pametne in bolj zelene Evrope koncentracija na nacionalni ravni ne pomeni uh, več centralizacije. Nasprotno, to omogoča um, večjo raznolikost pristopov pri doseganju nacionalnih ciljev. Države ehm, Torej, ehm, zaupanje med nacionalnimi državami in regijami mora temeljiti na zaupanju. Komisija je tukaj predlagala jasno vizijo bolj zelene, bolj pametne, bolj socialne uh, in bolj okoljsko osveščene Evrope. Potem pri opisu ukrepov nismo poskrbeli za izčrpen seznam možnih ukrepov, ampak smo se osredotočili bolj na cilj ukrepov. To pomeni, da smo se odločili za bolj v rezultate usmerjen pristop. Nažalost, nam ni uspelo doseči dogovora o tej zadevi. Če na novo določamo vsebino posamičnih ciljev, predvsem v skladi z urbano mobilnostjo v zvezi z turizmom, z naravnimi viri, z športom, eh, to bi pomenilo mm, pomembne politične posledice. S tem bi razvodenili tematske cilje in um, spodbujali bi. Eh, sektorske naložbe, ne pa horizontalne naložbe. Komisija predlaga, da bi se osredotočili na posamezna področja, kjer obstaja dodana evropska urednost. Gre recimo za investicije v, od, v odlagališča. Um, prav tako pa ne želimo spodbujati investicij, ki niso v skladu z našimi mednarodnimi cilji, kot so recimo investicije v fosilna goriva. Na nazadnje bi komisija želela povdariti, da so določbe v povezavi z stabilnostnim paktom eh, nekaj, eh, pri čemer ne moremo upoštevati sektorskega pristopa. Uredba o skupnih določbah bi morala ohraniti povezave z ekonomskim upravljanjem, za spoštovanjem makroekonomskega pogojevanja. Veselim se plodne razprave in hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Um, sedaj bomo slišali mnenja posamečnih odborov, odbora za proračun, odbora za nadzor proračun, odbora za okolje, odbora za kmetijstvo in odbora za kulturo. Najprej torej gospod Jan Olbrich v, v imenu odbora za proračun. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanimanjem smo prisluhnili vašim kritičnim pripombam v zvezi z eh, predlogi sprememb parlamenta. To je zelo zanimiva, eh, zanimiv začetek razprave. Naj povdarim, da je parlament podprl um, komisijo, ko je šlo za zmanjšanje števila ciljev. Želeli smo zastaviti bolj uh, jasne cilje tudi na področju urbane mobilnosti. No, parlament pa, uh, mnenja parlamenta pa ponekod odstopajo od mnenja komisije, ko gre recimo za individualne cilje. In tukaj ne gre za vprašanje manjše učinkovitosti, ampak gre za to, da želimo doseči večjo kohezijo. Mi ne želimo nobenih skupin izključiti iz naložb ali pa iz tematskih platform. Menimo, da so finančni predlogi v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj dobri, vendar pa eh, je tukaj potrebnih še nekaj sprememb. Hvala lepa v imenu odbora KONT, gospod Darek Von. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, zahvaljujem se poročevalcu. Evropski sklad za regionalni razvoj bo še naprej eden izmed glavnih gonil investicij, tudi v naslednjem večjem finančnem okviru, približno 25 odstotkov proračuna predstavlja. Odbor KONT bo zato skušal zagotoviti, da bodo sredstva ustrezno porabljena in da mm, bo z njimi dosežena učinkovitost. Prav tako pa razumemo, da je sklad zelo pomemben Zato pozdravljamo predloge, ki jih je v zvezi z njim predložil poročevalec. Pozdravljam pobudo oziroma predlog, da določen delež sredstev namenimo podeželskim območjem. Vemo, da se podeželska območja včasih počutijo potisnjena obrob, ko gre za sredstva iz kohezijske politike. Prav tako sem razočaran, da uh, Wales več ne bo dobil. Uh, sredstev iz strukturnega sklada. Mi smo imeli velike koristi eh, od tega sklada. Žal mi je, da teh koristi v prihodnosti ne bomo imeli. Evropski sklad za regionalni razvoj je pomemben vir financiranja. Tudi če bo eh, Združeno kraljestvo zapustilo, Evropski parlament si želim, da bi e RDF eh, v prihodnosti deloval dobro in da bi se parlament še naprej bojeval za njega. Hvala lepa v imenu odbora za okolje, gospa Konečna. Hvala lepa. Eh, gospe in gospodje, gospa komisarka, kolegi in kolegice, govorim v imenu odbora za okolje. Strinjam se, da potrebujemo več virov za modernizacijo infrastrukture v državah članicah, zato da bodo lahko države članice izpolnile svoje energetske in podnebne cilje. Sredstva iz kohezijskega sklada so bistvenega pomena za to. V številnih državah sredstva iz kohezijskega sklada predstavljajo 50 odstotkov javnih naložb. Brez teh sredstev države članice ne bodo mogle poskrbeti za posodobitev. Razočarana sem, ker odbor regij ni spoštoval eh, predlogov odbora Envi za to, da bi predstavili cilje mobilnosti iz eh, sklopa 3 v 2. Zaradi zaradi podnebnih sprememb moramo čim prej znižati emisije iz eh, sektorja prometa in zato moramo vlagati v vozila z nizkimi emisijami. Prav tako se moramo spopasti z problemom eh, eh, svetlobnega in hrupnega onesnaževanja. Veliko dela nas torej še čaka. Hvala lepa. V imenu odbora za promet, gospa Revolda Bonefoy. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Uh, revizija teh uh, skladov je ključnega pomena za naše, uh, <clears throat> naše podeželje in to je pomembno za milijone državljanov, ta sredstva je treba ustrezno upravljati in prav tako potrebujemo tudi manevrski prostor za lokalne oblasti, Eh, da lahko s temi eh, sredstvi razpolagajo. Kot eh, sopročevalka v odboru za promet bi se zlasti osredotočila na te prometne infrastrukture. Promet združuje tako gospodarski razvoj kot ekologijo, kot gospodarstvo oziroma promet. In zato je treba izboljšati to prometno infrastrukturo tudi ob spoštovanju okolja. Naprimer, eh, veliko smo govorili o letališčih eh, v tej eh, dvorani. Moja politična skupina je uložila amandmaje za financiranje nekaterih letališč ob absolutnem spoštovanju okoljskih eh, zahtev. Ja Hvala. Ko gre za čas za govor, bom zelo strok. Kaj te predelali smo si že 10 minut zamude in eh, ob 12.30 minut moramo glasovati. Sedaj pa v eh, imenu odbora za kmetijstvo, gospod Nikolson. Ali je v dvorani? Zdi se, da gospoda Nikolsona ni v dvorani, zato dajem besedo gospodu Zdrojevskemu v imenu odbora za kulturo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku bi vas želel spomniti na mm, začetek sedanjega parlamenta. Kohezijska politika je bila takrat ne nujno kritizirana, ampak v zvezi z njo so bili izraženi številni dvomi. Spomnim se, da ko sem bil minister za kulturo na Polskem, eh, smo uspeli veliko doseči z evropskimi sredstvi. Dosegli smo zelo pozitivne rezultate, ljudje so nam kar zavidali. Dan danes pa je kohezijska politika ne samo eh, hvaljena in uh, nespoštovana, ampak eh, ima na voljo celo več sredstev. Zahvaljujem se gospodu Albrehtu in pa gospe Hübner, da sta se borila za kohezijsko politiko. Kohezijsko politiko je treba okrepiti. Eh, poenotiti moramo naše cilje, posvetiti se moramo lokalnemu upravljanju, treba je upoštevati kritike in pripombe lokalnih skupnosti. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej je na vrsti gospod Valkar Selsiso. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jutri bomo glasovali o stališču eh, Evropskega parlamenta, Evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Zahvaljujoč delu v zadnjih mesecih je parlament uspel izboljšati izvorni predlog komisije. Mi želimo, da bi Evropski skladi za regionalni razvoj in kohezijski skladi pomagali um, tudi v primeru naravnih nesreč, kot so poplave, požari. Um, ko gre za katastrofo, se moramo ozvati z veliko solidarnosti. Prav tako smo uspeli uveljaviti zahteve uh, oddaljenih regij. Um, in uspeli smo uh, okrepiti kohezijske sklade. To je bistvenega pomena za državo, kot je eh, Španija. Posvetili smo nekaj več sredstev za podeželje, s tem spodbujamo tudi manjše naselbine in pa uh, območja, kjer obstajajo demografske ovire. Uh, dosegli smo tudi lažji boj proti razseljevanju iz določenih območij. Eh, sedaj lahko sredstva iz kohezijskih skladov uporabimo tudi za oživitev naših vasi. Um, moramo se vrniti v demografsko pomlad eh, in to pomeni, da moramo učinkovito uporabiti naše vire. Zagotoviti moramo, da tisti, ki želijo oživiti podeželje, eh, dobijo našo podporo. Prednostne naloge so jasne. Treba spodbujati naložbe, treba je poskrbeti za digitalno usposabljanje, treba je podpreti eh, matere, treba je investirati v širokopasovni internet. Če bomo stavili tudi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 gospod predsedujoči, gospa komisarka, želel bi eh, pohvaliti gospoda Kozolina. Odlično sva sodelovala v zvezi z njegovim poročilom. Sem nekdani poročevalec za kohezijski